kolegice in kolegi začnimo z naslednjo točko na današnjem dnevnem redu prehajamo k drugi obravnavi osnutka resolucije o Evropske sosedske politike, napredek za leto 2012, eh, eh, predložili ste več kot 400 predlogov sprememb. Vsi predlogi sprememb so prevedeni v um, vse druge jezike, večina pa jih je v angliščini. Sarjoš Volski bo dobil najprej besedo za vzhodne partnerstvo, potem pa še gospod Pancieri za južno partnerstvo. Najprej pa bi rad eh, pozdravil gospoda uh, Dimitrova, ki je naš veleposlanik v Tbilisiju. On nam bo potem poročal o Gruziji. gospod Dimitrov bo potem tudi, dobi, tudi potem dobil besedo. Najprej pa dam besedo gospodu soporočevalcu za vzhodne partnerstvo Sarju Šovolskemu. Hvala lepa. Pred kratkim smo prvikrat obravnavali moje poročilo. Poskušal bom biti kratek za to. 460 predlogov sprememb. Vsem se zahvaljujem za te predloge sprememb. Z njimi ste prispevali k mojemu poročilu. Sam in kolegija, kolega Panceri. Ju, jih bova prebrala, potem pa bova poskušala izdelati kompromisne predloge sprememb. Moja druga pripomba pa je sledeča. Stvari se dogajajo, zlasti v vzhodnem partnerstvu. Situacija je zelo dinamična. Naj vas spomnim na to, že smo danes zjutraj že razpravljali. Ko smo govorili o pretržitvenem sporazumu za Ukrajino, torej glede na dogodke bi lahko prišlo do spremembe na koledarju, tako da bi lahko vključili vsa dejstva. Torej, koledar bo morda um, zamaknjen lahko bi prišlo tudi do pomembnih dogodkov. Gre za trenutek, ko bo Ukrajina izpolnila vse zahteve in takrat bomo lahko v našem poročilu jasno dajali ali priporočamo podpis tega sporazuma ali ne. Sam um, sem zadolžen za vzhodni del in tukaj imamo težave. Zahvaljujem se kolegu Panceri za razumevanje. Ta vzhodni del pač eh, ima določen vpliv na časovnico tega skupnega poročila. Strinjam se s soporočevalcem da smo imeli tri eh, ločene sestanke za poročevalce v Senci in za splošni del, ta se je nanašal tako na, sever, na vzhod in na jug, potem pa smo imeli dve ločeni srečanji, eno za vzhod in drugo za jug. Naj se znova zahvalim gospodu Pancerju za odlično sodelovanje do sedaj. predlogi sprememb, eh, sprememb imajo določeno vrednost, kar se tiče vsebine, to, da se tudi podvajajo. Nekateri pa presegajo obseg poročila. Spoštujem sicer vsebino teh predlogov sprememb, ampak vendarle jih bomo morali zavreči. Ne, da bi se sploh ukvarjali za vsebino. Za gospodom Pancerjem sva se skupaj odločila, da bova podprla tiste predloge sprememb ki prinašajo novo in pomembno vsebino k poročilu. Nekaterih predlogov sprememb ne bomo mogli vključiti in upam, da boste avtori eh, teh eh, to tudi razumeli. Sem optimističen, kar se tiče izida, to lahko rečem za vzhodni del. Če se uresniči optimistični scenarij v smislu priprav na srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni, potem bi bilo to poročilo trenu, eh, sporočilo v pravem trenutku. In eh, tukaj bi lahko zapisali, kaj bi lahko dosegli na tem vrhu. Zlasti imam v mislih sklepe naših eh, razprav z gospodom Salivemom zjutraj. Če se bodo dogodki razvijali tako, kot upamo in če bo svet sprejel sklep o eh, začasnem predržitvenem sporazumu oziroma če bo sprejel sklep o podpisu, potem bi to poročilo lahko vsebovalo stavek ali odstavek, kjer bi rekli, da se izpolnjujejo zahteve postopkov, ki izhajajo iz džentlmenskega sporazuma med eh, svetom in parlamentom. Naj vas spomnim, da ratifikacijo zahteva pogodba in eh, to bi zahtevalo več časa. Lahko bi rekli, da želimo, da bi prišlo do uh, ratifikacije morda spomladi do konca tega mandata. Ampak glede na to, da je Ukrajina v težkem položaju, bi dali, eh, podali naše strinjanje svetu, tako da se bo to lahko začelo v celoti izvajati brez nepotrebnega odlašanja. Kajti v glavnem je trgovinski del začasen pri izvajanju. To so bile pripombe z moje strani. Še enkrat hvala vsem avtorjem predlogov sprememb in še enkrat hvala soporočevalcu za ulično sodelovanje. Hvala lepa, Jacek. Sedaj pa dam besedo soporočevalcu, ki nam bo predstavil južno razsežnost. Gospod Panceri. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se rad zahvalil kolegu Šarjošvolskemu. Kar zadeva splošni del smo eh, dosegli kompromis, vendar pa moramo najti še ravnotežje in združiti določene vidike, ki bodo omogočili bolj, zapis bolj strnjenega besedila. Kar zadeva južno dimenzijo, je bilo vloženih veliko predlogov sprememb, ki se nanašajo na pomembne deklaracije, kot tisto iz eh, Barcelone ali pa Pariza. Vendar pa mislim, da ne bo večjih težav pri sprejemu teh eh, predlogov sprememb. Obstaja pa tudi kar nekaj predlogov sprememb glede načela več za več oziroma manj za manj. In poleg tega so tukaj tudi predloge sprememb, ki se nanašajo na usklajenost z sosedsko politiko. Skušali bomo eh, najti kompromise glede tega. Poleg tega se predloge sprememb nanašajo tudi na želje prebivalcev arabskih eh, držav. Uh, za dosego spoštovanja človekovih pravic, eh, nanašajo se tudi na prizadevanje za vzpostavitev demokracije. Eh, mislim, da s tem tudi ne bo težav, vendar je potrebno poskrbeti za določeno sistematiko. Potem pa so tukaj še določeni predlogi sprememb, ki se nanašajo na južno dimenzijo in uh, S kolegom Šerešvolskim bova tesno sodelovala, da poskrbiva za usklajenost eh, obeh delov poročila. Tudi tukaj ne pričakujem eh, problemov, vendar pa obstajajo eh, določene težave, recimo predloge sprem po 73 do 81, ki nanašajo na sosedsko politiko. Potem uh, so tukaj predlogi sprememb od uh, eh, 97 do 98, uh, eh, kjer se nanašajo na situacijo v, v letu 2012. Potem zahtevamo novi pregled sosedske politike. Uh, In v četrtem členu govorimo o demokratičnem prehodu in o položaju manjšin. Torej tukaj gre za različne vidike, ki so bili izpostavljeni. Potem eh, pa so tukaj predlogi sprememb od eh, členov 5 do 30, nekateri se nanašajo eh, specifično na vzhodno dimenzijo in o tem bo spregovoril moj kolega kar pa zadeva specifičen del južne dimenzije, smo dosegli kompromis glede 13. Eh, točke, ko gre za oblikovanje projektnih eh, skupin. Člen, oziroma cilj tega predloga spremembe je eh, tudi ta, da Evropski parlament sodeluje pri oblikovanju teh projektnih skupin. Že v svoji resoluciji eh, na temo Tunizije v letu 2011 smo eh, prosili za vzpostavitev takšnih projektnih skupin, eh, ki morajo biti vključene tudi v južno sosedstvo. Potem pa so tukaj še izzivi demokratičnih sprememb, ki so prednostna naloga Evropske unije in tudi uspodbujanje prave oziroma resnične regionalne integracije v južnem sosedstvu. Potem pa so tukaj še predlogi sprememb, ki se nanašajo na posamezne države. Seveda imamo te predloge sprememb, kajti eh, naše besedilo je seveda omejeno in zaradi tega ne moremo vključiti vsega in veliko teh predlogov sprememb, ki se nanašajo na posamezne države, kot recimo na Alžirijo, Egipt in druge države, bodo obravnavani in skušali jih bomo seveda tudi vključiti, kolikor bo to seveda mogoče. Danes zjutraj smo že razpravljali o podobnih e, zadevah, ko smo se pogovarjali o poročilu Tenok, e, šlo je za Maroko. Pogovarjali oziroma organizirali bomo sestanek z poročevalci v senci in e, skušali ugotoviti, kakšne so naše možnosti za vključitev teh predlogov sprememb v poročilo. Sam sem pozitiven in e, Prepričan sem, da bomo cilj lahko dosegli kar v najkrajšem možnem času. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Panceri. Sedaj pa bomo začeli sa prispevki članov in pa poročevalcev v senci. Najprej pa bi dal besedo veleposlaniku v um, Tbilisiju, gospodu Dimitrovu, ki nam bo uh, podal najnovejše informacije iz Gruzije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Pogledal sem si osnotek resolucije in eh, vesel sem, da se pripombe Gruzije začnejo z velikanskim napredkom v primerjavi z desetimi leti. In vsi, ki ste bili eh, v Gruziji prej, boste opazili to razlogo. Postopek pa se lahko tudi obrne. Um, iz anket izhaja, da Gruzija močno podpira uh, Evropsko unijo. Torej, imamo opozicijo tam, ki je prozahodna in proevropska. Imamo pa tudi člane vlade, ki so izdelali, oziroma ki so podali izjave v tej smeri. Vendar pa je zelo pomembno, kako bo sedaj ravnala Evropska unija zato da ta trend ne bo uplahnil. In pri tem imam v mislih, da smo zaskrbljeni zaradi nedavnih dogodkov v regiji. V Gruziji pa ni veliko možnosti za izvajanje pritiska od zunaj. 20 odstotkov eh, ozemlja je bilo oduzetega in zato je zelo težko neposredno vplivati na a, odločitve. Toda tveganja bodo zlasti v postopkih, ki potekajo znotraj in pa v politični dinamiki. To bomo morali natančno spremljati in zato ne verjamem, da ne moremo pričakovati nobenih presenečenj. zelo si želijo eh, pridružitvenega sporazuma. V svojem osnutku resolucije pa ste omenili tudi možnost hitrega podpisa in pa um, liberalizacijo viz, kar je izrednega pomena. Kajti eh, dobili bodo tudi eh, kompetenčne predloge, konkurenčne predloge. Država je pred predsedniškimi volitvami. Imeli bomo tri kandidate, vladajoče stranke, prozahodne opozicije in pa opozicije, ki je, če milo rečem, takšna, da daje posebne signale. treba bo poiskati kompromise. Kajti tam je a, problem provinc, torej treba bo najti kompromise. Ministerski predsednik je izjavil, da bo odstopil, to je nujno, to se bo nujno zgodilo in to bo pomenilo, da bo prišlo do eh, velikih problemov, morda bo razparla tudi vladajoča stranka, ki je velik konglomerat. Eh, zato bomo morali natančno spremljati razvoj. Tako da bomo spremljali, spremljali tveganje prozahodnih elementov v tej koaliciji. Um, treba je paziti, da ne bodo izginili iz političnega eh, prizorišča, namreč tisti, ki so prozahodno usmerjeni v koaliciji. Najpomembnejša zadeva pa ostaja sledeče obstaja močen prozahodni trend v Gruziji. In nosilec je UNM, to je opozicijska stranka. Predstavljam si, da boste imeli številna vprašanja v zvezi s položajem. Kaj ti najskrajšam? Obstajajo jasni podatki da obstajajo prizadevanja za uničenje eh, te stranke. V nedeljo je bilo predstavljeno poročilo, ki osvetljuje vidik človekovih pravic, je pa to dobro roteženo poročilo, obravnava pa slabosti pretekle in sedanje olade. Vseboj pa priporočila, kaj je treba storiti in kaj ne bi smeli početi gospod Hamenberg je opravil to poročilo, ki je bil posebni svetovalec za a, človekove pravice. To je treba imeti pred očmi. Pro-zahodne sile v Gruziji morajo ostati. In to me vrača k temu, s čimer sem začel to, kar ste omenili v poročilu, namreč, da je Gruzija doživela nevreten napredek v preteklem obdobju, torej v zadnjih desetih letih, je zelo povezano s preteklo vlado. To je pomembno ohraniti. Kajti nekateri si prizadevajo uničiti to stranko. In to je povezano s tveganjem, da se bo uničila dediščina te stranke. Kaj pa je dediščina te stranke? Proevropska usmerjenost in pa eh, proevropska usmerjenost, ki se je razširila med prebivalstvom po tem zmedenem obdobju državljanske vojne. To je treba imeti pred očmi. Razumem, da imamo zvezane roke, kaj ti volili bodo ljudje. Toda vaša resolucija je lahko upanje v pravi smeri. Hvala lepa. Much, uh, Hvala lepa, uh, gospod Dimitrov, veleposlanik. Gospod Sarjaš Volski ima kratko vprašanje za vas. Izvolite, imam dve vprašanje za veleposlanika. Nekot nas je položaj v Gruziji že presenetil. To je bilo avgusta leta 2008. Spominjam se, junija v odboru AFED smo glasovali o resoluciji, kjer smo prosili Združene narode naj posli misijo v Obsetijo in Abhazijo, vendar to ni bilo potrjeno in prišlo je do invazije. Prosim parlament, da se da nas ne bodo še enkrat presenetili. Imam dve vprašanje. Prvič, gospod Ivanišvili bo uh, vozil na zadnjem sedežu. On bo vodil državo, ampak od ozadaj. Zanima me, kako ustavno je to, če to poteka brez ustavne odgovornosti. In drugo vprašanje. Ivanišvili javno razglaša, da je sedanja opozicija slaba in da jo mora nadomestiti za dobro opozicijo. In gospod Bužarnadze je dobra opozicija. Stranka Bužarnadze je, pro, je um, protievropska. Močni so v medijih. To bo tudi privedlo k temu, da, da bo javnost postala manj proevropska. In kaj bo potem? Gruzija bo stopila na pot Armenije. Ivanišviljev tabor je zasnoval ta scenarij. Hvala lepa, Jacek. Sedaj pa dam besedo veleposlaniku, da nakratko odgovori. Potem pa bomo začeli sa prispevki, kajti to ni javna predstavitev veleposlanika Gruzije. Prosim vas za kratek odgovor, gospod veleposlanik. Hvala lepa za vprašanje, gospod eh, Sarjus Volski. Seveda vam ne morem z gotovostjo povedati, eh, kakšen scenarije imajo ljudje eh, v mislih. Ampak scenarij, ki ste ga opisali, ni nemogoč. Vendar zelo upam, da se bodo stvari odvijale glede na to, kako se bodo odrezali politike v Gruziji. Ne moramo vplivati na odločitve voljivcev. Lahko smo samo priča njihovim odločitvam. In prepričan sem, da vsi tisti, ki so najbolj prominentni zagovorniki Evrope v Gruziji, si zelo želijo, da bi okrepili te ideje, ne pa da bi jih blokirali. In glede na to se zavedam, da obstaja tveganje. In zato sem v svoji predstavitvi poudaril, kako pomembno je uporabiti naše instrumente, našo moralno avtoriteto, našo zmogljivost informiranja, da bomo pojasnili. da moramo ohranjati podporo Gruziji na njeni poti v Evropo. In a, eh, eh, seveda se moramo izogniti temu, da bi izrekali zaporne kazni za opozicijo. Hvala lepa, gospod veleposlanik, hvala lepa, da ste bili z nami. Sedaj pa k eh, govornikom. Najprej gospod Koval. Postopkovno vprašanje. Gospa Najc? Da, imela bi vprašanje. Čudno delamo danes popovdne. Seveda pozdravljam eh, veleposlanika Dimitrova. se opravičujem, eh, omenila sem našega kolega Kirilova, kakorkoli že. Ampak ali danes razpravljamo o Gruziji, sicer bi to pozdravila, ampak najprej smo slišali veleposlanika, potem gospoda Sariša Volskega, potem pa smo slišali odgovor veleposlanika, drugi pa nismo prišli do besede pri tej razpravi. To je čudno. Tudi sama bi se rada udeležila te razprave. Če bomo razpravljali v Gruziji, super, potem pač nima to o prisotnosti veleposlanika. Ne pa tako, kot je to potekalo do sedaj. Še vidim, bite veselo. Naša politična skupina je šokirana eh, zaradi um, postopka. Uh, veleposlanik sploh ni bil na dnevnem redu. Uh, In tu se je sprevrklo v javno predstavitev o Gruziji in tega nismo pričakovali. Imeli smo številna postopkovna vprašanja. Oziroma, oziroma imeli smo številna vprašanja. Nihče na začetku, ko sem veleposlanika najavil, ni dejal, da je proti napovedal sem, da bo veleposlanik povedal nekaj besed o Gruziji. Potem pa sem tudi sam povedal, da to ni posvet o Gruziji in da uh, to ne bo splošna razprava o tej zadevi. Ampak Gruzija je del tega. Govornica ne govori v mikrofon. Na začetku sem to napovedal in takrat niste dejali, da ste proti eh, prisotnosti veleposlanika z nami. Hvala lepa. Smo pa zabeležili. Gospod Brok, prosim, da uh, se nekoliko sprostimo. Obravnavamo poročilo, ki se nanaša tudi na Gruzijo, ampak ne samo na Gruzijo. In danes smo imeli priliko, da nas je obiskal veleposlanik in to smo povedali tudi na začetku. Nihče ni imel ugovora. Danes smo se pogovarjali o Ukrajini in ker se je danes pač pojavila priložnost za veleposlanika, potem smo pač to vključili v to. In dobili ste. Veleposlanik lahko tudi ostane z nami in če ima kdo, ima kdo še kakšno vprašanje, ga, ga lahko postavi. Če nimate vprašanj, potem. Uh, lahko eh, razprava o poročilu Sariša Volskega in pa Pancerija eh, teče naprej. Hvaležen sem, da nas je eh, veleposlanik obiskal in predstavil stališče o Gruziji. Že dolgo smo ga prosili za to. In meni se je zdela njegova prisotnost tu smiselna. Če pa komu vsebina oziroma to, kar je povedal, ni pasalo, potem tega pač ne morem spremeniti. Se pa to sam in tja zgodi, da imamo različne politične poglede, ampak to je treba potem tudi ceniti. Zelo cenim gospoda Dimitrova, kajti opravil je zelo pomembno delo v smislu eh, mirnega eh, prehoda v Ukrajini in mislim, da bi morali pohvaliti njegove delo, kajti on je to tudi omogočil. Prvikrat se je zgodilo, da je v tej državi prišlo do mirnega prenosa moči. In zato sem mu zelo hvaležen in mislim, da bi morali to tudi javno povedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa pustimo to ob strani in aha, gospa Nejc ima še eno posobkovno vprašanje. To je osebno. Ne protestiram proti prisotnosti veleposlanika. Sploh ne. Ampak protestirala sem proti temu, kar je storil gospod eh, Sarius Volski razumeti morate. Nihče ne more obvladati Sarjež Volskega, nihče od nas. <laughs> Koliks. Kolegi, vrnimo se k prispevkom. Jacek, lahko ustanete, če želite. Če bi kdo želel postaviti vprašanje veleposlaniku, potem vam bo z veseljem odgovoril. Toda, prosim, nadaljujmo. Sedaj dobi besedo gospod Koval. In sicer um, je to splošna razprava o točki na dnevnem redu. Hvala lepa za to poročilo. Ko govorimo o razvoju v Ukrajini, pozabljamo na pomemben element namreč, da so nekoliko utrujeni, kar se tiče Evrope. E, obljubili smo jim e, vizumske olajšave in ta element viz sedaj manjka in to velja za Moldavijo in Ukrajino. To pa je pomembno vprašanje, zlasti v povezavi z vrhom v Vilni. Kajti to je odločilen, ta točka uh, igra pomembnejšo ulogo kot pa določeni trgovinski vidiki. Evropska unija mora pokazati odgovornost oziroma mora priznati odgovornost za to, da se zadeve tu niso premaknile. Tukaj gre za vprašanje mejnega nadzora. Vse tukaj poteka elektronsko, lahko bi tudi določene dokumente preverjali, ko gre za izkaze na majah. Za nekatere ljudi je to posebno absurdno, kar se tam dogaja. organiziran je bil seminar eh, in tam je šlo za vize in pa za odpravo viz. To je odločilno vprašanje. Torej, na tej temi je treba še delati. Moldavija in Ukrajina. Oziroma za te dve državi je vizinsko vprašanje nekaj, po čemer bodo presojali vredostojnost Evropske unije. To vprašanje je pomembnejše kot trgovinski vidiki in eh, s tem se je treba ukvarjati. Kar pa se tiče dokumenta, ki ga danes obravnavamo, bi morala biti to prioriteta v Evropskem parlamentu in pa za inštitucije Evropske unije. Ampak inštitucije pač ne gibajo k temu, da določene stvari prezrajo. Stu, madam Kopa. Gospa Kopa. Hvala lepa govorim v imenu poročevalca v senci, gospoda Sivječa, ki nažalost ne more biti tukaj. Evropska sosedska politika uh, je zelo pomembna politika in zaradi tega je tudi v našem interesu, da je dobro zasnovana. Imamo tudi eh, parlamentarno skupščino Euronest, eh, pri kateri se moramo še odločiti, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen, ampak eh, Evropski, Evropska unija si na tem področju zelo prizadeva. Vse skupaj je odvisno tudi od tega, kdo trenutno vlada v posamezni državi in mi temu pristopu nasprotujemo. Sedaj pa, če dovolite, da podam zelo kratek prispevek. Sosedska politika Evropske unije, predvsem glede na zadnji razvoj v južnem sosedstvu, eh, bi se morala osredotočiti na dejavnosti, ki bi prispevale k izgradni demokracije v sredozemlju. Civilna eh, družba je v vedno večji meri prisotna tako v vzhodnega kot tudi v južnem partnerstvu. Um, tukaj gre za spoštovanje načela pravne države, za spoštovanje človekovih pravic, svobode govora, spolne usmerjenosti in tako naprej. To so uh, ključna načela Evropske unije, ki jih moramo uh, podpreti. Kar zadeva partnerstvo, je potrebno povdariti, e, da to predstavlja tudi gonilo za reforme v teh državah. Uh, Zaradi tega so eh, potrebne politične zaveze, eh, izmenjava najboljših praks in pa vzpostavitev eh, političnega dialoga. V južnem sosedstvu se v tem trenutku pojavljajo velike težave. Zaradi tega moramo zagotoviti sredstva za zaščito beguncev, še prav posebej se moramo osredotočiti na ženske in otroke. Velika večina predlogov sprememb, eh, ki so bili uloženi eh, na to poročilo, mm, kaže eh, na to, kako veliko je zanimanje za to temo v Evropskem parlamentu. Upam, da bodo ti predlogi sprememb okrepili to poročilo. Hvala lepa. Gospa Kopa, naslednje na vrsti gospod Landsbergis. <coughs> Hvala lepa gospod predsedujoči, imam nekaj pripomb in sicer na osnutek poročila. Sedaj je minilo že precej časa in mogoče so moje pripombe že nekoliko zastarele. Mogoče so bili že vloženi predlogi sprememb eh, glede teh točk, ki jih nameravam našteti, ampak Naj podam nekaj predlogov. Oziroma nekaj primerov. No, če primerjamo poročilo Beneške komisije eh, z zadnjim poročilom na temo Ukrajine, potem lahko vidimo, da ni velika razlika. Jacek mi bo pri tem pritrdil. Tukaj pa so še druge točke, ki sem jih imel v mislih. Ko gre za Libijo, Sirijo in pa, oprostite, Gruzijo. Oziroma, kar zadeva Armenijo. Eh, kar zadeva napredek v Armeniji, moramo povedati, da ni nobenega napredka glede pridružitvenega sporazuma, ki smo ga že sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu. Tukaj gre za izgradnjo zaupanja. Torej, moramo obžalovati zadnjo odločitev Armenije, da se osredotoči na evrazijsko povezavo in pri tem zanemari evropsko povezavo. Potem Gruzija. Mogoče bi lahko dodali predlog, da je potrebna previdnost da ne bi izvali dodatnega odziva eh, na kraju samem. Eh, tukaj gre za vsakodnevne provokacije v Gruziji. Ti majhni dogodki eh, so lahko nevarni kot seštevek. In Sirija. tukaj se moramo sredotočiti ne le na grozljivo humanitarno situacijo, ampak se moramo sredotočiti tudi na to, da poskrbimo za prekinitev eh, konflikta v Siriji, pri čemer je potrebno izpostaviti uporabo kemičnega orožja in kaznovati krivce za uporabo le tega tukaj gre za skrbi, ki se pojavljajo v povezavi z orožjem, kako eh, orožje spraviti iz Sirije, to je tema, ki se pojavlja povsod, ampak nihče se ne osredotoča na krivdo, kdo je kriv za te napade. Ta bo moral plačati za to. Kdo se je odločil za uporabo tega kemičnega orožja? Hvala lepa, gospod Landsbergis. Sedaj pa gospod Šolc, beseda je vaša. Gospod Šolc. Šolc. Ne? Dobro. Gospod Teoharus. Kaj je to, brojdre? Venne hopisti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Armenija, eh bile... Nisem povsem prepričana, da je Armenija izbrala to usmeritev sama in bojim se, da bomo izgubili pomembnega strateškega partnerja na Kaukazu, če bomo storili to, kar je dejal gospod Landsbergis. Dejal je, da moramo obsoditi to odločitev Armenije. Mislim, da moramo poštevati tudi splošno ozračje v Armeniji, eh, izolacijo tega območja. Upoštevati moramo tudi to, da Armenci živijo v strahu, uh, Eh, da se soočajo z stalnimi grožnjami, upoštevati pa moramo tudi vprašanje Gorskega Karabaha. Torej, gre za občutljivo vprašanje okupiranega ozemlja in zaradi tega ne moremo imeti dvojnih standardov ali pa drugačnih odločitev. Torej, osebno nisem prepričana v to, da je predlog gospoda Landsbergisa dober. Eh, sama sem se pred kratkim sestala z premijejem Armenije, s predsednikom Armenije in zdelo se mi je predvsej jasno, da eh, je Armenija proevropsko usmerjena. Mislim, da moramo pomagati Armeniji in mislim, da jo moramo popeljati nazaj na pot eh, proti Evropski uniji. Kar pa zadeva Gorski Karabah, seveda moramo rešiti to vprašanje. Ampak. Najprej moramo poskrbeti za izvajanje drugega člena uh, eh, listinje o temeljnih človekovih pravicah, ki omogoča pravico samo odločanja. Gospode Kajzer, hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da sta oba kolega opravila odlično delo, kar zadeva vidike sosedske politike, ampak težava, s katero katero se tukaj srečujemo, še prav posebej, ko govorimo o južni sosedski politiki, so povezani predvsem z občutljivo situacijo. To je zapisano tudi že v predlogih sprememb. Ampak ti predlogi sprememb so le še eh, deloma aktualni, kajti situacija se je močno spremenila. Recimo, če pomislimo samo na Libanon tukaj obstajajo številne pomankljivosti, tudi sama sem pripravila predlog spremembe, kar zadeva zapiranje meja uh, za begunce, ampak uh, tega problema praktično več ni. Po treh dnevih se je situacija spremenila. V Libanonu sedaj eh, primankuje eh, sredstev, tudi eh, humanitarne organizacije nimajo dovolj sredstev za pomoč beguncem in ni tudi ne dovolj politične pripravljenosti. Nihče na vladni ravni ni pripravljen na koordinacijo, vsaj ne v tem trenutku. Torej, vse skupaj je potrebno posodobiti. Eh, ne vem, ali potrebujemo ustni predlog spremembe ali moramo čakati na eh, plenarno zasedanje. Sedaj smo eh, že tako daleč za tem poročilom, da je zadeve težko spreminjati, ampak situacija se kar naprej spreminja na kraju samem potem pa obsodba uporabe kemičnega orožja eh, in pa obsodba krivcev, s tem se seveda strinjam, ampak ne gre le za kemično orožje, mogoče je potrebno zaobjeti tudi druge vidike. Kot sem dejala, situacija se kar naprej spreminja in do plenarnega zasedanja se bo zagotovo še veliko stvari spremenilo. Ne vem, ali ima sploh smisel, da vložimo usne predloge sprememb. Želela sem le opozoriti na to da bo potrebno na določenih vidikih še delati, kajti situacija se kar naprej spreminja in to drastično. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stija. Gospodine predsedniče, pa evo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda, bi rad eh, pozdravil oba poročevalca in izpostavil dve točki, ki se mi zdita še prav posebej pomembni. Prva točka je doslednost pri pripravi eh, poročil in pri eh, upoštevanju predlogov sprememb. Oba poročevalca sta rekla, da bosta predloge sprememb upoštevala. Seveda pa je prišlo tudi do novih dogodkov, od priprave osnutka pa do končne različice tega poročila. Poleg tega pa je tudi parlament sam sprejel recimo resolucijo v Egiptu, kjer smo specifično izpostavili določene vidike, kot recimo eh, napade na kristjane in pa vlogo Evropske unije eh, v tem okviru. Prepričan sem, da bodo vključeni tudi takšni predlogi sprememb. In tukaj še druga eh, točka. V tej razpravi bi bil potreben tudi sistemski pregled eh, političnih procesov v vzhodnem in pa južnem partnerstvu. Tukaj ne gre zgolj za seštevek eh, politične situacije v posameznih državah, ampak za analizo politike v vsaki posamezni državi. Evropska unija izgublja vpliv v Gruziji, v Armeniji, krepi pa se vloga Rusije. Enako pa je tudi v južnem sosedstvu, še prav posebej po uspehu diplomatske akcije iz Rusije eh, v primeru Sirije. Če si ogledamo seštevek eh, vseh teh dogodkov, nam bo to zagotavo pomagalo tudi pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala. Stija. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kot veste, je moja poslanska skupina zelo kritična eh, do ciljev sosedske politike. To smo že izpostavili v resolucijah eh, glede arabske pomladi tam se je že tudi pokazalo, da sicer eh, v teoretičnem pogledu obstaja sosedska politika, ampak obstaja režim Mubaraka in Benalija in tega ni nihče postavljal pod vprašaj. Šlo je bolj za trgovinska vprašanja, kot za karkoli drugega, kar želimo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 Torej ne želimo, da bi bili eh, sklenjeni pridružitveni sporazumi na osnovi gospodarske politike, eh, ki jo je pripravila Evropska unija. Te države bodo potem morale izvesti reforme, zato da bo postavljeno prosto trgovinsko območje. Šlo bo za nadzor nad eh, finančnimi trgi, šlo bo za privatizacijo in to bi pomenilo, da bi se evropski delodajalci našli v slepi ulici. Eh, prišlo bo do črtanja storitev in tako naprej. Mi temu odločno nasprotujemo. Mi se zauzemamo za sosedsko politiko, ki bo temeljila na pridružitvenih sporazumih, ki pa bodo temeljili na eh, dejanskem spoštovanju drug drugega in na spoštovanju vrednot ki pa jih nihče eh, ne sme nikomor usiljevati. To bi morala biti splošna usmeritev in eh, s, temi, s tem poročilom, s tem osnutkom poročila se nažalost ne moremo strinjati. Odnosi, ki smo jih imeli z Mubarakom ali pa Benalijem, so zgolj primer, obstaja še veliko takšnih primerov, ki postavljajo to usmeritev pod vprašaj. Recimo naj naštejem le še primer Palestine ali pa Zahodne Sahare. poleg tega se tudi ne ukvarjamo z človekovimi pravicami. Maroko je okupiral območje Zahodne Sahare in uh, to nas pravzaprav sploh ne zanima. Želimo eh, sodelovanje z Marokom, enako pa velja tudi za primer Palestine. Gre za sistematično okupacijo in za vojne zločine Izraela, na katere se nihče ne odzove. Ne gre zgolj za človekove pravice, gre tudi za to, da poskrbimo za to, da evropski politiki v Evropi končno spoznajo, eh, da ni pomemben le. Eh, da ni pomemben le dobiček, da ni pomembno le kupičanje dobička, zaradi tega smo vložili tudi določene predloge sprememb v tej smeri. Pri tem pa bi rad izpostavil tudi, na, tudi naše odnose z eh, Turčijo. Vse to so točke, ki bi jih ravno tako morali upoštevati. Pri tem pa ne pozabimo tudi na situacijo na Cipru. Sever Cipra je ravno tako okupiran strani eh, Turčije. Najlepša hvala. Gracias, presidente. Unos comentarios básicamente sobre la vecindad sur. Celebro mucho haber escuchado. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Nekaj eh, komentarjev glede južnega sosedstva. Z velikim zanimanjem sem prislušil gospodu Panceriju. Eh, ko eh, je govoril o različnih vidikih južnega sosedstva, recimo o projektnih skupinah, sedaj pa bi rad izpostavil tudi nekaj konkretnih vidikov. Usporedno z trgovinskim sporazumom in sporazumom eh, za ukinitev vizonskega režima, se bomo pogajali tudi o drugih področjih. Eh, potem pa je tukaj še vprašanje Sredozemske unije. Res je žalostno, da ta v tem trenutku ne igra eh, nobene pomembne vloge. Veliko bolj dinamična bi morala biti, ne obstaja še eh, tako zelo dolgo in igrati bi morala tudi veliko bolj aktivno vlogo. Sedaj pa še k konkretnim državam ne smemo pozabiti tudi na to, da je pomembno, da izpostavimo konkretne države, kar zadeva Egipt. Naj izpostavim, da smo pred časom sprejeli resolucijo na temo Egipta v Strasburgu, ki jo je potrebno ravno tako vključiti. Potem pa imam tukaj še nekaj predlogov sprememb, ki se osredotočajo na bolj eh, pozitivno eh, formulacijo, eh, ko govorimo o Maroku namreč dejati moram, da to poročilo ni ravno najbolj pozitivno zapisano. Prekratkim smo imeli recimo v Maroku uh, misijo za opazovanje volitev. Najlepša hvala. Uh, you, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Naj pokomentiram citiram eh, le nekaj točk, ki jih je spostavila kolegica iz Cipra, Elini Teokaros, ki nažalost ni bila prisotna včeraj, ko smo imeli eh, razmeroma dolgo razpravo o poročilu Tomasa Poribe, njega žal ni bilo, zato sem jaz govoril o, v njegovem imenu. In eh, poročevalec je podprl tvoje stališče, Eleni, nisem imel občutka, da bo ta odbor ali pa ta parlament obrnil hrbet Armeniji. Armenija je sprejela geopolitično uh, odločitev. Jaz verjamem, da moramo uh, izvajati pritisk, krati pa pustiti vrata odprta za približevanje in pa udeležbo Armenije v pobudah Evropske unije. Tudi zeleni so včeraj podali kar nekaj pobud glede liberalizacije vizumskega režima za Gorski Karabah. Eh, moja in vaša skupina tega ne bomo eh, podprli. Tisti, ki se še spomnite tako daleč nazaj, eh, najbrž vas ne bo veliko, predsednik Brok se najbrž še tega spomni takrat sem jaz eh, bil eh, prvi poročevalec eh, in uh, sicer na temo uh, predružitvenih sporozumov in takrat smo verjeli, da bomo uh, lahko uporabili enoten pristop za vse države, pa smo kmalo ugotovili, da uh, nam ne bo uspeli, da nam ne bo uspelo uh, Maroko in uh, Moldova sta še naprej dve zelo različni državi. Včeraj smo glasovali o, oziroma danes zjutraj smo glasovali o poročilu o Sahelu, tudi tukaj eh, obstajajo še številna odprta vprašanja in nobenega pravega napredka ni, kar zadeva razvoj demokracije v teh državah. Tudi Rusija se je pred kratkim prebudila, eh, in začela izvajati svoje nacionalne interese na področju našega vzhodnega partnerstva. Torej, upam, da bo sta Ukrajina in Gruzija kljub temu ostale na uh, evropski poti. Čeprav se eh, srečujeta z zelo uh, močnimi pritiski strani Rusije. Milan Mon je izpostavil različne točke v zadnjem desetletju, se je razvila sredozemska unija na močno francosko pobudo, vendar pa je to nekako mrtva ideja. Seveda lahko poskusimo z enotnim pristopom za vse. E, to bi bilo seveda veliko lažje za Evropsko unijo, ampak osebno menim, da potrebujemo zelo prožen pristop. Jaz sem bil poročevalec tako za vzhod, kakor za jug in sedaj ugotavljam, eh, da eh, imamo pristop, ki temelji bolj na posameznih državah. Takrat eh, v preteklosti smo imeli bolj tematski pristop, skušali smo najti skupne točke. Sedaj pa so upisane posamezne države in situacija v teh državah. Presenečen sem, da še naprej imamo eh, te partnerske eh, sporazume in eh, seveda bom podprl to poročilo, kako tudi moja poslanska skupina, ampak celoten koncept se mi še naprej zdi razmeroma problematičen. Gospa Aneminic. Thank you. Najprej bi rada pozdravila delo, ki ste ga opravila oba poročevalca. Sprejela sta nalogo, eh, ki jo je bilo praktično nemogoče izvesti in kdo je prebral poročilo, je lahko tudi videl, kako težka naloga je bila to. Gre za celo vrsto ocen ki se ne zdijo dovolj popolne, naj dodam eh, stavek eh, k Siriji. V trenutni situaciji je težko karkoli zapisati. Eh, v primeru Gruzije je prišlo do nazadovanja pri izpolnjevanju demokratičnih standardov. Ne vem, kako je bilo v preteklosti, če pomislimo na številne menjave oblasti, potem pa je tukaj še Egipt, kjer gre za načelo pogojevanja in to načelo se uporablja edino v primeru Egipta, ne pa tudi v primeru drugih držav, saj ne tako zelo jasno. Torej, Razumem, da sicer obstajajo težave in vem, da je težko pripraviti poročilo, eh, ki bi eh, obsegalo celotno situacijo na 20 ali 30 stranih, tako da moraš. Eh, tako da sta bila oba poročevalca pravzaprav prisiljena obravnavati določene države v zgolj enem stavku. Ampak potem pač zaidemo v težave, ki jih je izpostavila uh, Eh, že eh, gospa De Kajzer, stvari se prehitro razvijajo in to, kar je bilo res včeraj, eh, danes sploh več ni res ali pa ne bo več res čez dva tedna. Ne vem, ali to ni tudi dokaz za to, da ni mogoča enotna sosedska politika Evropske unije, kajti naša sosedska politika obsega preveč različnih držav. O tem bi bilo potrebno zagotovo razmisliti. Rada bi dejala le, da občudujem eh, oba kolega. Jaz ne vem, če bi se bila sama pripravljena soočiti z eh, tem tveganjem. V poslanskih skupinah pa bi morali razmisliti o tem, kako nadaljevati eh, na področju tega poročila. Uh, najlepša hvala. Čisto kratek bom, eh, čestital bom obima poročevalcema, pravi gospod Preda. Prepričan sem, da bodo sprejeti eh, tudi kompromisni eh, predlogi sprememb. Sam bi rad izrazil le svoj zadržek glede Armenije. Včeraj sem že dodal, da obstaja tveganje, eh, da ne bi dovolj upoštevali drže Rusije. Zdi se mi posem nesprejemljivo, da se daje Rusiji prednost pred eh, Evropsko unijo. Kot eh, evropejec lahko le še enkrat poudarim to dejstvo. problematično je tudi, če ne vzpostavimo nobene povezave med uh, vključitvijo Armenije v programe Evropske unije in pa odločitvijo Armenije v zvezi uh, z euroazijskimi eh, povezavami. Sedaj pa še odločitev gospoda Ivašvilija glede te izjave. Moram povedati, da je potrebno podati jasno mnenje glede tega. To gesto moramo označiti za povsem nespremljivo. Allora. E, la... Gospod Panceri, najprej pojasnilo. Sprejeli smo že politično odločitev, ki jo zagovarjam. In sicer smo se odločili, da bomo imeli enoten pristop k evropski sosedski politiki. Na ta način se želimo izogniti temu, kar se je že zgodilo v preteklih letih in sicer, eh, da bi prišlo do nasprotovanja med posameznimi odločitvami. težko eh, je eh, imeti prožno eh, politiko, ampak vsekakor je potrebno upoštevati prednostne naloge, pri čemer so seveda pomembni tudi dogodki v državah južnega in vzhodnega sosedstva. Pomembna je seveda tudi finančna dimenzija poleg tega pa se moramo osredotočiti tudi eh, na problem priseljevanja in pa vračanja beguncev v države v razvoju. Vse to je pomembno, da okrepimo eh, postopek eh, tranzicije tako na jugu, kakor tudi na vzhodu okrepiti moramo državljanske svoboščine in pravice, to je ključnega pomena za sosedsko politiko. Ta sosedska politika je dobra, ampak jo je potrebno eh, vse čas posodabljati. Izbrali smo namreč kriterij več za več, ampak to je kriterij, ki včasih dopušča določena nejasna področja, ki pa jih je seveda potrebno tudi ustrezno obravnavati, da ne bi prišlo do nesporazumov. Kar zadeva razvoj eh, dogodkov, eh, seveda tudi sam pričakujem, da bo prišlo do številnih eh, sprememb pod trenutka, ko bomo uložili to poročilo, do trenutka, ko ga bomo obravnavali v plenarnem zasedanju. To pač je dejstvo, ki ga moramo sprejeti, kajti ta parlament pač nima tako prožnih postopkov. Potrebujemo torej politično oceno, splošno politično oceno eh, z celo vrsto posodobitev, ki se nanašajo na najnovejši razvoj situacije. Predlogi sprememb bodo nedvomno spremenili poročilo in poskrbeli za večjo usklajenost. Tukaj govorimo o Alžiriji, Egiptu in tudi o drugih državah. Uh, Potem pa so tukaj še predlogi sprememb, ki so nažalost pač nesprijemljivi. Nekateri niso dovolj dobro uh, proučili geografije in menijo, da bi morali uh, države Severne Afrike vključiti v Evropo. Ampak konkretne in dobre predloge sprememb eh, bomo seveda vključili v to poročilo, kaj ti želimo prispevati k bolj dosledni in usklajeni eh, sosedski politiki Evropske unije. Na prihodnih sejah bomo eh, še nadgradili moje delo in delo kolega Šarzovskega. Hvala, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. To poročilo, ki je dvojne narave, najbolj uh, izpostavlja splošno sporočilo. Se pravi, ne smemo izgubiti izpred oči gozda, ker gledamo samo drevesa. To je moj prvi komentar. Drugič, ker govorim tudi v imenu kolega, menim, da ima ena sosedska politika eh, svoje posebnosti, ki pa jih potem skušamo nekako prekopirati in mm, uporabiti tudi pri drugih sosednjih državah. Ne vem pa, kako bi loče imeli posamezne svetske politike, kako bi potem obravnavali Alžirijo, Belorusijo, Maroko v širšem kontekstu. To moramo bolj uskladiti in potem vse skupaj prilagoditi posameznim potrebam v državah. Zato se mi zdi dobro, da izpostavimo, da potrebujemo robustno, dinamično, prilagojeno in velikodušno uh, sosedsko politiko. Ker na ta način bomo Evropski uniji omogočili perspektivo miru v sosednjih državah. In mislim, da je to glavna eh, prioriteta na področju svetske politike Evropske unije. To poročilo ni poročilo po posameznih državah, kajti če si želite prebrati posamezne podrobnosti, potem si vzemite posamezna poročila, poročilo o Armeniji, poročilo o Maroku, ki so zelo obsežna, zelo podrobna. Mi smo imeli na voljo manj prostora in zato sem tudi ponosen, da sem lahko Moldavijo pokril samo z enim stavkom. Krajše, ko je, boljše, ko je, kajti nihče ne bere teh dolgih litanij. To poročilo je strnjena verzija. Če pa si želite več podrobnosti, si vzemite poročilo po državah, ki so daljša, bolj obsežna. Žal se ne morem odzvati na komentarje vseh kolegov, bom pa podal splošne pripombe. Kolega Landsbergis, profesor Landsbergis, seveda, do sprememb bo prišlo. Posodbitev poročila o Armeniji, Ukrajini, Gruziji vse to je stvarnost, kajti tudi stvarnost na terenu je dinamična, se spreminja. Kaj želim povedati? Svet se spreminja in spremembe v praksi še niso razlog, da sveta ne bi skušali opisati. In zato sem na začetku že povedal, da bo končno besedilo kar se da ažurno. Tudi, če se bo kaj novega zgodilo na jugu, bomo to zajeli. Poročilo mora biti kar se da ažurno, vse spremembe bomo upoštevali in to je moj odgovor kolegu Lansbergisu. Gospod Nec, želim odgovoriti na vprašanje glede posodobljenega, neposodobljenega dela. No, to sem že nekako že odgovoril. Glede Gruzije pa naj povem. da je prišlo sicer tam do nekaterih korakov, ki ne gredo v pravo smer, ampak treba je upoštevati, da so to občutljive stvari. Ko govorimo o upoštevanju demokratičnih standardov, je to vedno um, precej kočljivo. Gospod Koval je še z nami. E, no, vi ste govorili o pomembnosti vizumov in tu lahko samo preberem iz poročila olajšanje vizumskega režima mora biti na voljo. In tu upravljam tudi pristop sosed stori prvi korak. To je horizontalno poročilo in zato večjih, bolj podrobnih eh, dejstev tu ne moremo navajati. Vsem tistim, ki ste nam poslali predloge, naj povem, da bomo vse prebrali, nekatera tudi skušali upoštevati. In morda zdaj govorim tudi v imenu gospoda Pancerja. Skušali bomo uskladiti vsa vaša mnenja in tudi celotno poročilo pripraviti, kar se da v sklajeni obliki. Ampak še enkrat naj povem, naše glavno sporočilo je in mora biti, da je sosedska politika izjemno pomembna, da je to lakmusov test naše, sosedske, naše politike na globalni ravni. Če nam sosedska politika ne bo delovala na dober način, potem tudi globalno ne bomo uspešni. Hvala. Gospod Tenok. Gospoda iz Sarjusa Volskega želim vprašati nekaj. Bili ste aktivni oziroma prisotni tudi v Ukrajini v času oranžne revolucije. In zanima me, ali ni bila celotna sosedska politika izumljena strani nekaterih držav članic, zato da ne bi uznemirili Rusije, ki je v Ukrajini ponujala bližnico do dvostranskega sodelovanja. In v času oranžne revolucije se je Ukrajina nekako spremenila, saj navidezno v liberalno demokracijo. In če se pravilno spomnim, smo skušali Ukrajino nekako pritegniti k Evropski uniji s tem, da smo ustvarili sosedsko politiko za to državo. Kljub vašem uh, mnenjem in mnenjem gospoda Pancerja, še vedno menim, da je sosedska politika ključnega pomena za Evropsko unijo. Ampak zdi se mi, da smo jo pripravili zato, kot odgovor na geopolitične spremembe pred osmimi ali devetimi leti. In ne vem, ali so tisti razlogi danes še vedno aktualni. Hvala. No, zdaj pa da vidimo, kako daleč seže eh, vaš eh, zgodovinski spomin nazaj, preteklost. Jo, ja, moj spomin seže še nekoliko dlje, kot pa samo čas, ki ga je imenil Charles. času, ko je bila Evropska unija uh, manjša, ko vsega 12 članic, 15 članic, sem jaz bil sosed Evropske unije, minister te države. In to sta zgodovinsko, um, zgodovinska vidika, z katerih lahko rečem, da je Evropska unija napravila dobro nalogo, da je svojo nalogo odigrala dobro. Nekateri pravite, da hitimo. Ja, ampak bolje pozno kot nikoli. Lahko bi bilo to prej, pa manj velikodušno ali pa obratno. Veste, da je politika umetnost, kjer skušamo iz uh, slabih pogojev stisniti čim več. In ko govorimo o vzhodni sosedski politiki, ki bi jo naj nadomestili z uh, razširitveno politiko, naj rečem, da pa se s tem ne morem strinjati. Meni se zdi bolje, da imam zdaj neko robustno sosedsko politiko, kot pa ničesar. Vseeno pa lahko številne stvari še spremenimo. Omenil sem že, kakšna ne bi bila naša svetska politika. Robustna, dinamična, proaktivna in tako naprej. Lahko preberem tudi celoten odstavek, ki govori o tem, da se Evropski uniji priporoča, da stori A, B, C, D in tako naprej. Vse to se lahko tudi doda ali spremeni, ampak postavljanje celotne sosedske politike bo to vprašaj, da je ta nekako, eh, da ni dovolj udarna, da ni dovolj učinkovita, potem se jaz s tem ne morem strinjati. Jaz si želim, da bi bila, tudi če včasih ni. In zato bi morali zapisati sem, da si želimo robustne politike, dinamične, proaktivne. Kajti sosedska politika je smiselna, pametna in danes jo potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Hvala. Najlepša hvala. Naj še jaz sam dodam nekaj podrobnosti. Sosedsko politiko so izumili naši polski in švedski kolegi, da bi na ta način izboljšali medinstitucionalno sodelovanje med državami in nekako stvorili že nekaj pred vstopom Evropske unije. To ni bil instrument, ki je bil izumljen za to, da bi, Evropsko, da bi Ukrajino potegnili v naš čovn. Veliko starejši instrument je to. To je prvi komentar. Drugič, opažam težavo obeh poročevalcev. In sicer, da bi naj, bil to, da bi naj bi to poročilo oblikovali kot neke vrste nesprejemljivo zadevo v sprejemljivem okolju, kar je veliko težje, oziroma kar je zelo težko. In morda bo um, ta pristop, da bi bilo poročilo vedno ažurno, aktualno, morda nemogoče storiti. ti sporazumi, ki so ali niso parafirani z Ukrajino, Moldavijo, Gruzijo, so zaenkrat zdaj v, v zraku, ampak ker do vrha v Litvi ni več veliko časa, moramo biti kar se da prožni. Ne smemo sprejemati eh, preuranjenih odločitev. 15. oktober obravnavamo poročilo Kovskošnjevski in to je samo en primer, eh, koliko dela nas še čaka. Tudi jaz sam si še nisem ustvaril končnega mnenja o tem poročilu. Vem, kaj želimo, ampak ne vem, ali nam bo uspelo priti do tja. Razlogi za to so znani, od njih smo razpravljali včeraj, pa tudi danes. In zdi se mi dobro, da sta poročevalca omenila te podrobnosti. Tudi stvari v južni soseščini se, se vsak dan spreminjajo. Tudi tu imamo pred seboj odločitve, čeprav niso tako akutne, kajti eh, vrh v Vilni se osredotoča samo na vzhod. Vseeno pa bi bilo dobro, če bi te procese nadaljevali, če bi bili kar se da odprti in da bi morda stvari ustrezno in pravčasno spremenili. Da ne bi se potem zgodilo, da bi en dan pred plenarnim zasedanjem morali spremeniti samo en stavek, od katerega bi bilo odvisno potem celotno poročilo. Če se, kot smo slišali iz poročila Beneške komisije, se v Ukrajini stvari zgibljajo v pravo smer in to nakazuje nekako na tudi to, da bomo sporazum, pridružitveni sporazum z Ukrajino lahko podpisali v Vilni. Tudi negativne stvari, kot so selektivna pravica, potem mm, primerjanje reforme v Ukrajini z našimi merili, kar omeni tudi poročilo Koks-Kvašnevski. Vse to je pomembno. Tudi poročilo oziroma tudi primer eh, Timošenko. Stvari se odvijajo in to moramo spremljati. tudi dopoledne smo se že pogovarjali o tem z eh, komisarjem Filejem, z Biltom in pa s predsednikom Šulcem. Politična volja obstaja in razmišljamo, vsi razmišljamo v podobno smer. Tudi predsednik Janukovič se je pri pogovorih s predsednico Grabuskajte do tega opredelil, In mislim, da je to v primerjavi z eh, dogodki v preteklosti na tem področju korak v pravo smer. Večinsko mnenje, ki ga v tem parlamentu zastopamo, ki smo ga potrdili številnimi resolucijami, bi morali do 15. oktobra ohraniti in potem tudi eh, podati naše mnenje, tako da lahko cilje, ki smo si jih zadali, vsi skupaj tudi dosežemo. kar pa zadeva pritiske z ruske strani v zadnjih tednih, v zadnjih mesecih, eh, mislim, da je to bilo z ruske strani kontraproduktivno in to še povečalo možnosti za podpis sporazuma z Ukrajino. Danes dopovdne smo pri razpravi o poročilu o Saljevan že dejali podobno da upam, da bodo pogoji za podpis sporozuma z Ukrajino izpolneni do vrha. Pa tudi, kar zadeva sporozuma z Moldavijo ali z Gruzijo, moramo zagotoviti, da omenjenima državama ponudimo vso pomoč, tako da se lahko zoprstavita pritisku ali pa vsem pritiskom, eh, ki se na njo izvajajo. To so tudi drugi vidiki naprimer pogoji, ki jih eh, državam zastavlja mednarodni denarni sklad, pa potem energetska vprašanja, ki so prav tako pomembna v tem kontekstu. Kolega Sarjus Volski je pred kratkim pripravil poročilo ravno v zvezi s tem, z, v zvezi z energijo, z medsebojno povezanostjo in pa političnimi vprašanji. Kajti vse te države lahko tudi v najbolj mrzli zimi računajo na našo pomoč, na našo solidarnost, kajti zato smo tu. In vse to so razlogi, zakaj bi morali stvari zdaj res pripeljati do konca. Še enkrat hvala poročevalcu in soporočevalcu. Hvala pa tudi vam, gospod Dimitrov, da ste imeli toliko potrpljenja, da ste zdržali z nami, da ste nam podali dodatne informacije. Prejšnji teden smo razpravljali z ministrom za pravosodje iz Gruzije in res je, stvari še niso tako daleč, kot bi si želeli. Tudi vi, gospod mm, veleposlanik, ste to še enkrat ponovili. Ampak, če se bodo stvari razvijale v pravo smer, ki je že nakazana, bo morda prišlo do parafiranja sporazuma z Gruzijo in, bi, in dobro bi bilo, da bi lahko tudi naš parlament to podprl. To je proces, ki je podoben procesu z Ukrajino. Kajti mm, po parafiranju mm, postopki zahtevajo svoj čas, da komisija opravi svoje in potem se stvari res odvijajo. Tako, hvala. Zdaj pa še moje poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki. Čisto na kratko bomo šli skozi. 340 predlogov sprememb je bilo in hvala vsem, ki ste jih poslali. Hvala za nove ideje, o katerih bom razmislil. In kar nekaj sem jih že um, analiziral ter pripravil kompromisne predloge. Upam, da bomo lahko jutri in pojutrišnjem um, tudi vse skupaj sintetizirali. Tako bomo potem lahko tudi zavzeli konkretno stališče. Še enkrat pa vas prosim za razumevanje. Kajti jaz sam se želim osredotočiti na ključna sporočila in nekatere specifične stvari, ki se nanašajo samo na posamezne države, bomo posledično črtali, tako da ne bomo vsake države posebej navajali, navajali vseh ustreznih podrobnosti. Čeprav se mi zdi, da je pomembno, da se na države navezujemo, je vseeno bolje, da ohranimo predlagano metodo in da potem lahko podamo končna mnenja. Vsak se eh, spozna na eno državo, vsak slagovarja eno državo, pomembna pa je celota, skupek vseh. Upam, da bom uspel ubrati neko srednjo pot, ki bo odražala tudi vaša pričakovanja. Na, na področju vzhodnega partnerstva, širitve Rusije imamo kar nekaj konkretnih predlogov, ki smo jih že obdelali. In prosim, da, v, začet, da v začetku naslednjega tedna določite termin za sestanek s soporočevalci, tako bomo lahko oziroma z poročevalci v senci, tako da bomo lahko takrat že obravnavali katere kompromisne predloge. Potem pa bi lahko 9. oktobra gladko tudi glasovali. Dobro bi bilo, da bi takrat bili vsaj načeloma dogovorjeni. Glede na število predlogov sprememb, mislim, da nam bo uspelo. Tukaj piše 9. oktober. Silvio je priznal napako, kar je prav tako nekaj novega. 7. oktobra bo glasovanje. Gospod Kopa se želi oglasiti za sistem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Paško, naš poročevalec v Senci, danes govori na mednarodni konferenci in veselje mi je, da lahko danes predstavim nekaj podrobnosti njegovem imenu glede predlaganih predlogov sprememb. Kot smo že povedali v naši uvodni razpravi, pozdravljamo strateško razsežnost poročila. Glede 345 predlogov sprememb, oziroma glede toliko sprememb, upamo, da bo besedilo poročila eh, vseeno uh, jasno. Upamo, da ne bomo navajali po njem preveč podrobnosti. Naša skupina prav tako želi zagovarjati kar se da uravnotežen pristop in pogled na zunanje in varnostno politiko Evropske unije. Veselimo se že dela gospoda Broka na, s temi predlogi sprememb. Skupina SND se je osredotočila na številne pomembne točke. Krepitev pomembnega čezatlantskega partnerstva ob hkratnem upoštevanju občutljivih vidikov varnosti, eh, varstva podatkov. Potem tudi podrobnosti glede prihodnega decembrskega eh, vrha o obramni politiki, pomembnost eh, političnega dialoga z Rusijo, razvoj eh, stvari v državah v državah, ki jih obravnamo v sklopu ruske sosedske politike in upam, eh, da bodo naši predlogi tudi upoštevani. Hvala. Gospod Daf. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupina Alde vam bo vedno na voljo, ko bo šlo za razpravo o kompromisnih predlogih. Sam imam tri vsebinske pripombe, ki želim predstaviti. Ker nas do decembrskega Evropskega sveta loči samo nekaj tednov. Bi bilo dobro, da na Evropski svet pritisnemo in s tem skušamo izkoristiti enkratno priložnost, da bo lahko svet skupaj razpravljal o zunanji in varnostni politiki. Prebral sem nekaj izjav predsednika Evropskega sveta in pa izjave zunanjih ministrov, v katerih eh, pa sem zaznal prečejšnji pesimizem, da to vrstnega preboja ne bo. Morda bi bilo zato dobro, da parlament še bolj pritisne na Evropski svet, da skuša najti Eh, več stičnih točk od te razprave znotraj EU in znotraj NATO, kar je povezano tudi s težavo oziroma s problemom Cipra, ki smo bili priča v preteklosti. Lahko bi izdelali tudi skupno šablono za prihodni pregled nacionalnih obramnih in varnostnih politik. To je na nek način tudi priznanje, da je bil naš predlog o skupni beli knjigi o um, mm, obramni in varnosti politiki, ki je zaenkrat še uh, nekaj neuresničljivega. Glede razširitve bi bilo dobro zapisati, da je to pomemben del naše zunanje politike, še posebej, kar zadeva države Zahodnega Balkana. Tretjič. Glede opredelitve liberalne demokracije. Danes dopoledne, oziroma danes popoldne smo že razpravljali o evropski soseščini in o tem, da bi bilo dobro, da tudi te države razumejo evropsko opredelitev pluralizma, opredelitev evropskih standardov. In da to ne pomeni samo, da je demokracija že, če se nekoga demokratično izvoli, ampak da je treba potem tudi vladati eh, ob upoštevanju demokratičnih načel. In da to pomeni tudi upoštevanje Eh, mnenja opozicije in pa nasprotujočih mnenj. To so naša stališča, skup, stališča, ki bi skupina Alde res rada videla v končnem osnutku poročila. Hvala. Gospod Lunaček. Najlepša hvala, gospod Brok. Tudi v mojem imenu in pa v imenu skupine zelenih eh, ne povem, da bomo z veseljem z vami prihodnji teden razpravljali o kompromisnih predlogih, ki so nekateri že izdelali, kot smo slišali. Omenila pa bi nekatere podrobnosti, ki se zdijo nam precej pomembne in za katere upamo, da bodo uvrščene v poročilo. Navežem se lahko na to, kar je dejal kolega Daf in sicer pomembnost razširitve. Razširitvena, razširitvena politika je še vedno ena izmed najpomembnejših politik. Evropske unije. Eno izmed najpomembnejših orodij, tudi mm, kot neke vrste mirovno orodje. In naši predlogi sprememb, ki se nanašajo na to, so za nas pomembni. Govorim o možnosti veta na nekatere, eh, na približanje nekaterih držav, naprimer Kosova ali pa Makedonije. Potem drugič, naš odnos z ZDA. Zelo pomembno bi bilo, če bi v zvezi s tem zapisali tudi par kritičnih besed eh, o nedavnem prisluškovalnem škandalu, ki je načelo zaupanje med ZDA in pa Evropsko unijo. Mislim, da je to nekaj, kar bi morali v poročilu nedvomno omeniti. Pa še dve zadevi o Iranu. po zadnjih eh, spremembah, zadnjih korakih eh, novega iranskega predsednika bi bilo dobro zapisati nekaj tudi v zvezi z našim odnosom do te države. Pa tudi glede na zadnje dogodke bi bilo zelo dobro, če bi zapisali nekaj v zvezi s tem, da želi Evropska unija preprečiti, da bi se tako imenovali mehanizmi za dvojno uporabo oziroma za prestrezanje lahko bili uporabljeni strani nekaterih režimov, naprimer za omejevanje dostopa do interneta. Konkretno je povedano, evropska podjetja ne bi smela prodajati to vrstnih orodij represivnim režimom. To so točke, to so podrobnosti, ki so za nas zelo pomembne in upam, da so pomembne tudi za celoten Evropski parlament. Dobro bi bilo tudi, če bi lahko ob tej stvari temeljito prebrali in se potem mm, tudi strinjali, strinjali z našimi predlogi sprememb. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko, kajti tudi že drugi, drugi kolegi so že omenjali širitveno politiko, Zahodni Balkan in ne želim se ponavljati. Pozdravljam vaše poročilo in na področjih oziroma močjih, kjer je Evropska unija že pokazala svojo ekspertizo, svoje delo, svoje rezultate, eh, naprimer dialog med Srbijo in Kosovo, da to še vedno ostane eh, ena od pomembnejših tem. To je nekaj, na čemer bi morali še delati in posledično tudi uporabiti kot nek vrste model za nadaljne eh, pogovore z državami soseščine, naprimer z Bosno in Hercegovino. Uh, Vemo, da ima komisar File v prihodnosti uh, na, na programu sestanke z um, župani občin v Bosni in Hercegovini in pa z uh, lokalnimi političnimi predstavniki. To je pomembno, kajti to je vprašanje, kjer bi morala Evropska unija pokazati napredek. Kot je dejal prej že eden od kolegov, velja rek, da če ne moremo počistiti na svojem dvorišču, potem lahko kar pozabimo na neko večjo, pomembnejšo vlogo Evropske unije na globalni ravni. In upam, da bomo to lahko res tudi zapisali v samo poročilo. Hvala. Gospod Peterle. Zahen dan, her prezident. Eh, jaz sem dal amandma, ki je malce nenavaden za poročila o varnosti in zunanji politiki vendar mislim da prihaja čas eh, ko bi bilo prav in koristno da zdravstvo eh, razumemo in vključujemo oziroma upoštevamo eh, kot element varnosti glede na to kar se po svetu dogaja v naših odnosih z večjimi ali manjšimi partnerji in glede na to kako se še naprej slabša zdravje še posebej na eh, evropskem eh, kontinentu. Jaz mislim, da gre za strateško zadevo, ne za nekaj, kar običajno damo na kakšen politični avtobus. Torej bom zelo vesel, če bo ta amandment doživel eh, ustrezno pozornost oziroma bo pristal kot dopolnilo tega poročila. Hvala lepa. Благодаря, господин председател. Налепша хвала, господ председник. Значение за бъдещето на европейски. Trenutno govorimo o poročilu, ki je izjemno pomembno. Pomembno je za prihodnost Evropske unije. Zahvaliti se želim poročevalcu za upravljeno delo. Poročilo zadeva vse evropske politike, ki so pomembne za eh, zunanje delovanje Evropske unije. Prav tako se navezuje tudi na področje, o kateri smo zdaj že govorili. Poročila, ki, jih, eh, ki so bila izpostavljena tudi pred javnostjo v zadnjih nekaj mesecih. Tu govorim predvsem o vzhodnem in pa južnem partnerstvu. Besedili, ki se nanašate na južno in vzhodno partnerstvo, bi morali, morali biti ustrezno prilagojeni drugim poročilom, tako da bi podali enoten, usklajen signal oziroma sporočilo državam, ki jih to zadeva. Jaz si želim, da bi v poročilu vključili naslednje. Morali bi se eh, v poročilu osredotočiti tudi na prisluškovanje strani ZDA in pa tudi na mm, olajšanje vizumskega režima za državljane nekaterih držav. Hvala. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegicam in kolegom za prispevke. Vaše predloge spremem bomo vsekakor preučili in potem skušali pripraviti kar se da usklajeno poročilo. morda bi se navezal na komentar kolega Dafa o beli knjigi. Bela knjiga na nek način odraža stališče posameznih držav članic v Evropski uniji. Vseeno pa bi morali pripraviti tudi skupno strategijo Evropske unije. In zato bi morala bela knjiga vsebovati in um, nakazati tudi dodano vrednost, ki jo lahko Evropska unija ima na področju varnostne in uh, zunanje politike za vse. Upoštevati bi morali tudi britansko previdnost pri tovrstnih vprašanjih. Mislim pa, da bomo vseeno uspeli doseči uh, skupno stališče. Uh, Še enkrat se želim vsem zahvaliti za prispevke. Jutri oziroma pojutrišnjem bomo predloge spremem razposlali in dobro bi bilo, če bi že pred sestankom v ponedeljek oziroma torek eh, stvari prebrali in nam poslali kakšne dodatne predloge, kar bi nam omogočilo, da tudi mi popravimo tisto, kar želite. Hvala ali mi boš prevzela za trenutek? Uh, uh, Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z mnenjem in sicer gre tukaj za jamstvo EU Evropske investicijske banke za izgube pri financiranju podpora naložbenim projektom zunaj Unije. Najprej bom dala besedo poročevalcu za mnenje in sicer Jačeku Protasijeviču. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Poskušal bom biti kar se da kratek. Razlog za odločitev je pregled jamstev, ki jih poda Evropska unija Evropske investicijske banki in sicer za obdobje naslednjih sedmih let, torej za naslednji večletni finančni okvir, ki se začne s 1. januarjem naslednjega leta in se konča leta 2020. Evropska investicijska banka je zelo pomemben in, um, um, investicijski uh, oziroma um, instrument, ki spodbuja eh, demokracijo in pa uh, uh, regionalno delovanje. In kot poročevalec sem poudaril določene zadeve v tem poročilu. Prvič, skladnost s členom 21 pogodbe o Evropski uniji. Pomembno je, da EIB zagotovi, da ko eh, zagotavlja svoje finančne operacije, bi moralo biti to komplementarno oziroma skladno z zunanjem delovanjem Evropske unije. In mora tudi pojasniti, kako so njena delovanja skladnja z načeli eh, zunanjega delovanja Evropske unije. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali eh, predloge sprememb, v katerih ste podkrpili to točko. In drugič, vključil sem tudi predloge sprememb, ki zlasti podarjajo pomen nadaljnega sodelovanja med Evropsko eh, eh, komisijo in pa IB. Treba zagotoviti najboljšo skladnost in komplementarnost. In tretjič, kar se tiče preglednosti in odzivnosti. Tudi drugi poročevalci v senci so to eh, dobro omenili, povdarjamo logo Evropskega parlamenta. Poskušal sem povedati, da bi se morala EIB posvetovati z deležniki in pa vse informacije, ki so povezane za projekte, bi morale biti dane v javnost. Pri tem pa seveda ne bi smeli spodkopavati zaupnosti. Še nekaj bi vam rad povedal. Kolikor vem, eh, je proračunski odbor že 18. septembra imel prvo razpravo. Poročevalec gospod Kalfin je predlagal, da bi zvišali eh, fiksno in eh, opcionalno mejo ene milijarde evrov da bi okrepili mandat oziroma da bi eh, potem dobili skupno 30 milijard evrov. Sedajni predlog se nanaša na 25 eh, milijard. Mislim, da bi morali podpreti ta predlog. Podpreti moramo sosedske države in pa države, ki pristopajo k Evropski uniji. In od začetka mandata se je posojanje zelo ukrepilo. Prosim predstavnike EIB e oziroma sprašujem jih, kakšen je predlog banke, kar se tiče vrhovne meje, kakršna je sedaj predlagana, in kakšne potrebe po ulaganju eh, eh, opredeljujejo v vzhodnem in južnem sosedstvu, kar se tiče eh, krize v Egiptu in v Siriji. Imam pa še vprašanje za predstavnike komisije. Kako komisija vidi možnost, da bi zvišali vrhovno mero v skladu z predlogom gospoda Kalvina in katere instrumente bi uporabili za to, da bi dosegli te cilje? V sklepnih besedah bi se rad zahvalil vsem eh, poslancem in pa vprašavacem v senci. Eh, Alde, za Alde je gospod Watson vlagal predloge sprememb, gospod Jakon Sari pa v imenu socialistov, pa tudi gospod Butikofer je vnesel eh, predloge sprememb v imenu zelenih in vsi ti podpirajo, dopolnjujejo poročila. O nekaterih predlogih sprememb pa bomo še razpravljali. Delo bom na kompromisih in seveda bom upošteval vse vaše današnje komentarje. Hvala lepa. Hvala lepa. Je z nami predstavnik Evropske investicijske banke. Ali nam lahko podate odgovore na vprašanja gospoda poročevalca? Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Protešjevicu za njegovo mnenje in pa za sodelovanje. Mislim, da je to uravnoteženo poročilo. Ampak sedaj se bom posvetil vprašanjem. Poglavitni namen dejavnosti je, da bi podpirali zonanje delovanje Evropske unije in v sedanjem večletnem finančnem okviru lahko posvojamo in dosegli bomo mejo 30 milijardov eh, posojil v vseh regijah. Mislim, da bi lahko to raven ohranili tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru, glede na naše izkušnje za ulaganjem v eh, infrastrukturo v, zasa, v zasednem sektorju in pa na področju podnebnih sprememb. Eh, zlasti na področju prihodnih mm, držav, ki bodo pristopili k Evropski uniji. Sedanji predlog bi pomenil precejšnji upad v sosedstvu. Mislim, da bi lahko a, naša delovanja okrepila konvergenco v smeri standardov Evropske unije v teh državah. A, pripravljeni smo izvajati mandat primerljive velikosti. V južnem sosedstvu so nas prosili naj a, a, podpremo tranzicijo teh držav, ki. A, Eh, izvajajo politične eh, in demokratične reforme. In to tudi počnemo. Kar pa se tiče vzhodnih sosed, smo okrepili naše dejavnosti eh, tekom let od leta 2007 naprej. In letos bomo bomo dosegli znesek 1,5 milijarde v regiji in pripravljeni smo nadaljevati s tem trendom. To pa bo seveda zahtevalo, da se dvigne vrhovna najvišja meja. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. In eh, prvi, prva je Liza Jakomsari iz vrst socialistov. Izvolite. Hvala lepa. Strinjam se s eh, prejšnjim govornikom, da sta osnutek poročila in pa predlog komisije dobra in uravnotežena. Težko je spreminjati geografsko porazdelitev. Če vzamete enemu delu, če povečate izdatke v enem delu, to pomeni, da boste vzeli nekaj drugemu delu. Če nekdo dobi več, potem gre to vedno na stroške drugega. Ampak povečanje vzhodnega mandata bi mi bilo všeč. Toda glede na prak 25 eh, milijard plus ekstra 3 milijarde v, sred, v naslednjem obdobju. Strinjam se s poročilom, da je zelo pomembno, poudariti določene stvari. Um, temeljne svoboščine, človekove pravice in pa demokratične vrednote, pa tudi uh, socialne in okoljske standarde. To je srce EU in poskrbeti moramo, da drugi interesi tega ne bodo spodkopali. Zato bi morali upoštevati ta načela. to, kar, za, za kar jamči Evropska unija, bi moralo biti vedno povezano z eh, okoljskimi in pa socialnimi načeli. In eh, operacije bi morale prispevati k, k izvajanju mednarodnih zavez in sporazumov, vključno s sporazumi na področju okolja. Pravko je, je bila omenjena še ena pomembna stvar in to je preglednost in pa razkrivanje podatkov. Skladni moramo biti tudi s predkratnim, predkratnim sprejetim poročilom o korupciji. Nujno moramo, se moramo varovati pred goljufijami, korupcijo in pred vsemi drugimi nezakonitimi dejavnostmi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalec v senci skupine Alde Graham Watson. Potem pa še gospa Lusing. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Rad bi, se, eh, rad bi čestitev poročevalcu za to poročilo. Videti je, da smo imeli podobne zamisli v naših predlogih sprememb. Tukaj gre za veliko denarja, gre za 25 milijard evrov v sedmih letih. Gospod Hojer je pisal pismo predsedniku Broku ehm, in omenil 30 evrov, morda bi lahko šlo celo za 30 evrov. Zato se moramo močno posvetiti vprašanju, kaj bomo storili s tem denarjem. V svojih predlogih sprememb poskušam doseči tri stvari. Poskušam okrepiti preglednost v delovanju EIB. Poskušajo doseči večjo uravnoteženost geografsko in pa uh, v smislu števila ljudi, ki jim pomagamo. In poskušajo zunanje posojanje uskladiti s našo politiko na področju človekovih pravic, na področju boja proti podnebnim spremembam. Rad bi vprosil predstavnika EIB e oziroma imel bi nekaj vprašanj za predstavnika EIB. E želimo si zakonodaje Evropske unije o dostopu do dokumentov oziroma želimo, da bi se ta zakonodaja v celoti izvajala. In ne vem, zakaj bi se EIB e izognila predpisom glede preglednosti. Vprašal bi torej jih, zakaj niso pripravljeni, tako kot sam predlagam, objaviti sporazumov, ki jih dosežejo s tretjimi državami. Ne vem, zakaj to ne bi bila javna informacija. In kar se tiče uravnoteženosti, me zanima sledeče, zakaj gre toliko denarja v Južno Ameriko in tako malo v Azijo ali eh, ne bi mogli doseči nekoliko večje proporcionalnosti glede na število prebivalstva. Oni so sem predloge sprememb, ki poskušajo nekoliko spremeniti ravnano težje v tem smislu. Pa še nekaj bi jih vprašal. In sicer sledeče, zakaj Tajvan uporab, eh, omenjajo kot državo, eh, proti katerim izvajamo sankcije, naprimer eh, Belorusijo. Zakaj ne, upra, ne omenjajo te države v smislu Kosova ali pa Singapurja, kjer so težave? Ampak vendarle so to države, ki so na seznamu upravičenk. In kar se tiče skladnosti z drugimi političnimi področji Evropske unije. V eh, predlogu spremen 42, 69 in 72 reče to, da bi moralo posojanje potekati skladno z načeli Evropske unije. IB pravi, da to ni možno, kajti Evropska zakonodaja ne velja zunaj eh, Evropske unije oziroma sam zahtevam, da bi eh, morali delovati v skladu z načeli Evropske zakonodaje. Oni pa mi pravijo, da ta ne velja zunaj Evropske unije, ampak jaz govorim o načelih mislim, da ne bi smeli metati denar režimom, ki niso sprejemljivi. In podobno velja za potemne spremembe. Povedali so mi, da 22-23 odstotkov zonanjega posojanja namenjamo za boj proti podnebnim spremembam. Komisija predlaga 25 odstotkov, jaz predlagam 60 odstotkov. EIB pravi, da to ni možno. Kaj pa je možno? 35 odstotkov, 30 odstotkov? Zakaj moramo podpirati plinske projekte? jaz predlagam a, a, a, a, a, prepoved v, oziroma črtanje v predlogu spremembe 54. Tukaj gre za ogromne zneske. Ali ne bi raje tega denarja uporabili za to, da bomo dosegli naše okoljske um, cilje, naprimer uh, za uh, prenos um, energije oziroma elektrike, da bi lahko prišli na zeleno, na zeleno elektriko? Imam še številne druge predloge, ampak res, eh, si želim resnih odgovorov. Želim tudi, da pripoznajo našo odločenost, da res povdarimo nekatere teh vprašanj v tem poročilu. Hvala lepa. Gospa Lözing dobi najprej besedo, potem pa e IIB in pa predstavnikom komisije. Če sem pravilno razumela, je to mnenje o poročilu o jamstvih Evropske unije za možne izgube pri finančnih operacijah. Torej, področje je nekoliko užje kot pa to, kar je pravkar eh, omenjal kolega Watson. Sabina Ljuzink, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa eh, poročevalcu. V imenu levice se mu nesel nekaj predlogov sprememb. Čisto na hitro bi rada omenila nekaj točk in upam, da bodo te točke deležne podpore. Menimo, da je nujno podpirati razvojno politične projekte in ne samo zasebnih, ampak zlasti javne projekte. Po mojem mnenju, gre tukaj zlasti za javno infrastrukturo, eh, naprimer izobraževanje in pa zdravstvene storitve. To bi moralo biti v spredju. Kar se tiče razvojne pomoči, gre tukaj za podporo doseganju razvojnih ciljev tisočletja Združenih narodov. To omenja tudi komisija v svojem predlogu. In še nekaj je pomembno. Podpora eh, obnovljivim virom energije. To je ena osrednjih tem Evropske investicijske banke in v tem smislu lahko podpremo predloge sprememb. Kar se tiče službe za zunanje delovanje, mislim, da ta služba ne bi smela v tej povezavi dobiti nobenih um, uh, kompetenc. Hvala lepa. Dobro, sedaj pa dam besedo predstavniku Evropske investicijske banke za odgovore ki ne bodo, prosim, kar se da kratki. Isto pa velja potem tudi za predstavnike komisije. Kajti, eh, potem imamo še eno točko dnevnega reda in sicer bomo govorili o človekovih pravicah. Poleg tega bo naslednja točka in kamera. In eh, to pomeni, da res nimamo veliko časa. Najprej EIB. Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za njihove predloge sprememb. Poskušal bom biti eh, jedrnat. In če želite, se lahko pogovarjamo potem eh, ločeno. Kar se tiče dostopa do podatkov, pa vsem um, uh, eh, izvajamo Arkoško konvencijo pri naših dejavnostih, tako znotraj kot zunaj Evropske unije. O tem ni nobenega dvoma. Torej, imamo lasno uh, politiko preglednosti morali smo jo sprejeti, ker smo banka. Ampak hkrati smo tudi telo Evropske unije in zato posem spoštujemo vse predpise o dostopu do dokumentov. Kar se tiče sporazumov s tretjimi državami, to so okvirni sporazumi, ki jih sprejemamo z partnerskimi državami. Pokrivajo eh, diplomatsko. Eh, imuniteto um, in um, ti nam omogočajo, da izvajamo misije tam in pa da uvajamo okvir. Um, tukaj ni nič posebej političnega, to da lahko damo to na voljo. To da kar precej sporazumov je, ki so bili podpisani tekom let. Ampak to ne more biti samo odločitev IIB. E e eh, mislim, da bi se morale vse strani, ki so podpisale sporazume, strinjati o tem, da se bodo zadeve eh, objavile. Ampak jaz načeloma za objavo nimam težav, kar se tiče Azije in Latinske Amerike. Po mojem mnenju tukaj ne gre za tako ločitev dveh eh, regij kajti vključujemo vse regije na svetu, oziroma potrebe vseh regij na svetu so zelo visoke, kar se tiče dostopa do kreditov za majhne in srednje velika podjetja, kar se tiče infra, javne infrastrukture, kar se tiče obnovljivih virov energije, kar se tiče eh, zdravstvenih in izobraževalnih storitev. Torej, toliko držav je na svetu in da sploh ne omenjam eh, podnebnih sprememb. Lahko bi eh, v vsaki regiji uporabili znesek, ki bi bil desetkrat višji od predvidenega pač sledimo političnim, pri, političnim prioritetam, skladne, ki so skladne z eh, predlogi komisije in pa parlamenta. Nimamo posebnih preferenc. Izvajamo prioritete evropskih inštitucij. Isto velja za Tajvan. To je politična odločitev. To ni bila naša odločitev, da se je država znašla na enem ali drugem seznamu. Svet in eh, parlament se bosta morala odločiti, katere države so potencijalno upravičene in katere države so upravičene. Ampak eh, morda ima v zvezi s tem komisija kaj povedati. Potem, kar se tiče evropske zakonodaje. Da, seveda je res. Ne moramo usiljevati evropske zakonodaje zunaj meja, kar se tiče javnih naročil, okolja in tako naprej ampak smo Evropska banka in skrbimo za to, da bi spodbujali um, okoljske standarde Evropske unije o javnih naročilih in tako naprej. Ne moramo usiljevati, eh, izvajamo analizo na ravni projekta, imamo pa izkušnje v Evropski uniji. In tako poskušamo pač promovirati uh, standarde zunaj, ampak ne moremo jih uveljavljati oziroma usilevati na tak način, kot to lahko počnemo z eh, akijem eh, znotraj Evropske unije. In še nekaj besed o podnebnih spremembah. 25 odstotkov je cilj, ki ga je naš odbor zastavil za celotne operacije IEB zunaj in znotraj Evropske unije to bi bil, torej 90 odstotkov našega dela se nanaša, oziroma če bi ta odstotek želeli zvišati, potem bi se morali eh, pogovarjati tudi o dejavnostih znotraj Evropske unije in morali bi zagotoviti, da lahko to dosežemo, ta odstotek. Cilj podpiramo. Sicer torej 25 odstotkov v skladu za mandatom. Če bi ta odstotek presegli, potem bi morali sprejeti nekatere druge odločitve, drugačne odločitve, kar se tiče drugih ciljev in kar se tiče plinskih projektov. To je odločitev upra o upravičenosti Ampak eh, mi lahko sledimo um, odločitvam oblikovalcev politike na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki Evropske komisije. Ja, prosim vas za, kratko, za kratek komentar. Hvala lepa. Eh, vesel sem, da imamo izmenjavo mnen v tem odboru. Nekateri komentarji so bili izredno koristni, zabeležili pa smo si vse komentarje. Rad bi se vrnil k enemu vprašanju, ki ga je postavil poročevalec o splošnem proračunu in pa o tem, kaj to pomeni v finančnem smislu. 25 milijard je prak. In to je. To določa jamstveni sklad oziroma to je določeno za jamstvenim skladom, ki je na voljo v eh, prora, evropskem proračunu. Poskušamo zagotoviti, da je to 9 odstotkov oziroma da se 9 odstotkov mandata pokriva z jamstvenim skladom. Če se To, če se eh, znesek poveča na 30 milijard evrov, to pomeni, da bi morali več sredstev eh, iz evropskega proračuna nameniti v jamstveni sklad. Pred seboj nimam natančnih številk, ampak poskušali bomo to izračunati vsaj do razprave v odboru za proračun v četrtek. Hvala lepa, hvala, da ste bili kratki. Hvala lepa vsem, ki ste prispevali k tej razpravi o zelo pomembni temi. Naj vas spomnim na to, da bomo glasovali 10. oktobra. Sedaj pa zaključujemo sa to točko dnevnega reda in prehajamo k razpravi za gospodom Lambrinidisom. To bo seja za zaprtimi vrati, zato prosim vse, ki eh, ne sodelujete v takšnih sestankih, da zapustite dvorano in eh, začeli bomo čez nekaj minut.